situacije in okoliščin, ki ste jih vi našteli. Države članice morajo na tem področju tudi kaj narediti. To je naloga parlamenta, komisije in sveta. Hvala, gospod predsedejoči. Končali smo to točko. Sedaj je poročilo gospe Wikstrom. Pravo, ki se uporablja za nepohodbene obveznosti. Rim 2. Gospa poročevalka. Wikstrom, 4 minute. Proedre. Ja, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Na začetku se želim zahvaliti kolegici Dajani Wallace. Ona je delala na tej temi, dokler ni zapustila parlamenta, potem pa sem dosje prevzela sama. Zelo zanimivo mi je bilo poglobiti se v to temo in se z zadevo seznaniti podrobneje. Zato se zahvaljujem vsem poročevalcem v Senci za konstruktivno delo, ki so ga vložili v to. Trudili smo se, da bi rešili probleme. Njihovi prispevki, komentarji in predlogi sprememb so vključeni v končno poročilo, sedaj pa imamo rešitev, ki jo podpremo lahko vsi in v odboru smo za to poročilo glasovali soglasno. Zakaj je ta dokument tako pomemben? Primeri tožb proti klevetanju na mednarodni ravni so realnost in sami se moramo s tem spopasti. Evropa se vedno bolj povezuje, državljani se gibajo med državami, imajo družinske člane v eni in drugi državi članici in mislim, da je oblikovanje skupne Evrope nekaj, kar lahko pozdravimo vsi. Ampak v trenutnem stanju duha, vedno več medijev poskuša poročati o ljudeh in dogodkih v drugih državah. Medije pa spremljajo tudi ljudje zunaj držav, v katerih se ti mediji pripravljajo. Naprimer, živijo v drugi državi in potem berajo medije v tretji državi zelo veliko imamo mednarodnih primerov klevetanja in število teh primerov se bo v prihodnosti samo še povečalo. Kaj se zgodi, ko pride do tega primera? Vprašanje je, katera zakonodaja naj velja. Če želimo te primere ustrezno obravnavati, potrebujemo dopolnitev obstoječe uredbe RIM 2 in prav o tem govorimo danes. obstaja možnost iskanja najugodnejše zakonodaje. Kaj to pomeni? To pomeni, da ljudje primere sprožijo pred sodiščem, kjer imajo največ možnosti za zmago. To seveda ni nič dobrega. Na vsakem zakonodajnem področju si prizadevamo omejiti takšno prakso Leta 2005 smo dobili uredbo Rim 2 in parlament je takrat podprl ustrezno postopanje. Žal pa nimamo dobre rešitve strani sveta. Vprašanje je nekako ostalo v zraku. Naše mnenje je, da je sedaj pravi čas, da poskrbimo za neko mero jasnosti, zato da bodo vsi vedeli, kakšno je stanje. Predvidljivost je eden od najpomembnejših ciljev pri uh, mojem delu na tem doseju. Zakaj? Menim, da je to osnova trenutne dobro delujoče družbe in pravnega sistema. Ljudje morajo vedeti, kakšno je stanje. V odboru za pravne zadeve smo o tem govorili, s to temo se ukvarjamo že od leta 2005 uvedli smo tudi nekaj potrebnih sprememb. Po našem mnenju bi morali imeti osnovna pravila, ki so jasna. Ta pravila bi morala vključevati naprimer omembo države, kjer ima oseba glavne interese ali državo, kjer ima zadevni medij sedež. Če je težko določiti relevantne države, potem mora veljati tista država, kjer oseba začasno biva. Založnik ni obvezan do poznavanja zakonodaje v vsaki državi članici. Vsi pa morajo vedeti, kakšno so pravila igre. Vedeti moramo, da se je treba načel držati. Imamo pravila v zvezi s temeljnimi pravicami in svoboščinami in vsaka država članica mora zadeti tisto pravo ravnotežje med pravicami in svoboščinami. Komisija upam, da bo lahko sprejela predlog, ki ga podajamo mi. Upam, da se bo kmalo vrnila spet k nam, tega se veselimo in upamo, da bomo dobili predlog celo danes zvečer. Hvala. Hvala. Hvala sedaj pa gospodi Huht. Hvala lepa gospod predsedujoči. Najprej se želim zahvaliti gospe Wikström za poročilo v zvezi s premembo uredbe RIM 2. To je osnova za današnjo razpravo. Kolegica Redingova bo natančno preučila vaša priporočila v svojem poročilu. Predlagate, da bi klevetanje vključili v uredbo Rim 2. Res je, da se Rim 2, ki se ukvarja z nepogodbenimi obveznostmi, trenutno izključuje klevetanje, zato ker takrat ni bilo mogoče najti kompromisa med parlamentom in svetom v času pogajanj o tej uredbi. Leta 2010 je komisija izvedla študijo na to temo in sklenili so, da rešitve ne bo mogoče najti brez minimalne stopnje harmonizacije substantivnega prava. Komisija veliko pomena pripisuje svobodi izražanja in svobodi ter pravici do zasebnosti. Spoštovati moramo tudi pravice medijev v skladu z listinami, ki veljajo ob enem, pa je treba temeljno pravico do zasebnosti podpirati, kajti to ščiti pred različnimi kršitvami ti dve pravici morata biti ustrezno uravnoteženi. Zato komisija pozdravlja vaš predlog in to bomo upoštevali pri svoji oceni izvajanja uredbe RIM 2, ki naj bi bila leta 2013. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. No, gospod Galo pa ni, se mi zdi. Zato gremo naprej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 zato se zavedam, kako pomembno je to z vidika pravne gotovosti, kako pomembno je, da imamo jasno pravo, ko se pojavijo spori. Sem tudi nekdani novinar. Dolgo časa sem delal na polski televiziji in zato Mi je zelo pomembno, da zagotovimo svobodo medijev in svobodo govora, po drugi strani pa vem, da moramo zagotoviti tudi odgovorno novinarstvo. Glavni cilj tega bi moral biti, da, da zagotovimo pravico do ustreznih in resničnih informacij. Žal pa trenutno še nimamo odgovora na vprašanje, katera zakonodaja bi morala veljati v zvezi z klevetanjem. Sedaj imamo dostop do spleta vsi in veliko informacij se prenaša preko spleta in Si zlahka zamislimo postopek iskanja najugodnejšega pravnega reda. Ta pristop pa je zelo uravnotežen, kajti upošteva pravice domnevnega ali dejanskega tožičega in tudi medijev mislim, da bi to lahko bilo zelo učinkovito pri odpravljanju pravne vrzeli iz eh, uredbe Rim 2. Vesel sem, da komisar obljublja spremembe in naslednje leto se bomo že veselili predloga komisije. Hvala. Eh, Hvala lepa, gospod Baltasar. Dve minuti. Grazie, predsednik mi kom. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Čestitati želim kolegici Vikstromovi za njeno delo in za izjemno kakovost eh, poročila in kompromisov, ki smo jih dosegli. Kaj je naš cilj? Naš cilj je, da bi premostili to vrzel, ki je zelo resna in tudi jasna. To je vrzel iz Rima 2. To pa zato, ker ni prišlo do dogovora v zvezi z veljavno zakonodajo na področju nepogodbenih obveznosti. To zadeva morebitne kršitve zasebnosti posameznikov. To je posledica dostopa do osebnih podatkov na internetu, informacije so na voljo na blogih, na socialnih omrežjih in tako naprej. To je nujno potreben ukrep in zagotoviti moramo, da bomo imeli dostop do sodnega sistema, da skupni trg deluje dobro, zagotoviti pa moramo tudi ustrezno ravnotežje med svobodo izražanja in pravico do zasebnosti. Tukaj se strinjam in to v celoti z zamislijo v poročilu. Namreč, da moramo nujno prilagoditi Rim 2 in strinjam se, da moramo oblikovati center za neke vrste prostovoljno reševanje čezmejnih sporov na tem področju. Ker so stroški tukaj zelo visoki, je mogoča tudi alternativna rešitev. Ta rešitev bi bila mnogo bolj stroškovno učinkovita in tako bi izpolnili dvoje ciljev. Po eni strani bi zaščitili pravice in ugled nekoga, ob enem pa tudi ohranili svobodo do izražanja. Hvala. Hvala lepa. Tudi naslednji govorac je iz Italije, gospod Skurja, dve minuti. Grazie, presidente, evidentemente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Italijane ta tema zelo zanima, kakor si lahko predstavljate. Zahvaljujem se poročevalki za upravljeno delo. Želim pa se zahvaliti tudi komisarju za besede, ki jih je podal in tudi to, da je omenjal klauzulo o klevetanju. To je zelo pomembna tema. Poročevalki je uspelo zadeti zelo dobro ravnotežje med osebnimi pravicami, zasebnostjo ter pravno gotovo se na drugi strani. Pogosto vidimo, da mediji objavljajo zelo uh, grobe žalitve. To je vidno tudi na spletu in proti temu se moramo boriti. Zato bi bilo dobro, če bi oblikovali skupni center, ki bi bil namenjen reševanju tovrstnih sporov. Mislim, da je to prav gotovo odločitev v korist svobodi in S tem bomo naredili tudi korak do izpolnitve našega glavnega cilja. Veselimo se že predlogu komisije in upam, da bomo kmalo dosegli napredek na tem področju. Kaj ti še vedno je toliko stvari, ki jih moramo še rešiti. Hvala. Kaj so jaji? Ne. Nihče še že besedo? Grijem. Oziroma ja? Ja, prosim, gospa. Je mestni rektor dologo. Gospa, beseda vaša. Tent. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dobro, mislim, da je gospa Wikstrom naredila nekaj zelo dobrega. Res je tako, da moramo imeti osrednji center in v tem primeru bi lahko pripomogli tudi z rešitvijo, tako da bi lahko našli katero sodišče je pristojno, katera država je pristojna za to, da rešujemo te spore. Mislim, da je gospa Viktromova opravila zelo dobro delo. Nekako se mi zdi žalostno, da se k tej temi ni javilo več ljudi. Seveda, vsi smo si edini, zato morda ni pomembno, da se toliko ljudi javi, kakorkoli že. Mislim pa, da smo naredili korak v pravo smer in zato se ji zahvaljujem. Hvala. Hvala. Hvala lepa. No, kot veste, ne smemo tukaj ploskati in soglašati in tako dalje. Sedaj pa gospod De Gucht, komisija, prosim. Thank you, uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kolegice in kolegi, temeljne pravice so ključnega pomena in če se ustrezno izvaja zakonodaja na tem področju, to vpliva na vse državljane. Vsi smo prepričani, da svoboda govora ne sme biti okrnjena in tudi zasebnost je nekaj, kar moramo zaščititi. Komisija seveda upošteva resolucijo Evropskega parlamenta, izvedli bomo vse potrebna posvetovanja z zainteresiranimi stranmi. Naslednje leto pa bomo poskusili pripraviti poročilo o tem, tam pa bomo seveda upoštevali svobodo do izražanja ter pravico do zasebnosti. Hvala. Eh, Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa poročava gospa Vikström. Prosim, dve minuti. Šara, kolegor. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Kolegice in kolegi, gospod komisar, hvala lepa za zelo zanimivo, ampak relativno kratko razpravo tukaj v plenarni dvorani. To poročilo je spremljalo kar precej drame lani spomladi, zato sem pričakovala bolj živo razpravo, ampak na koncu smo poročilo soglasno sprejeli v odboru, zato upam, da bomo tudi jutri dobili podobno gorečo podporo. Nekdo je dejal, da moramo tukaj premustiti vrzel. Zadeti moramo ustrezno ravnovesje med svobodo medijev do svobode do izražanja, po drugi strani pa moramo zagotoviti, da bodo imeli posamezniki pravice do zasebnosti in da se bo ta pravica spoštovala. Govorila sem s komisarko Redingovo in upam, da se bo kmalo vrnila v parlament s konkretnim predlogom. Upam, da komisiji ne bo treba uložiti veliko dela na tem področju, kajti sami smo že uložili zelo dober predlog. Pripričana sem, da bomo v prihodnosti dobili predlog, ki bo dober, kajti to potrebujemo za naše državljane. Hvala. Danes je dan Evrope in mislim, da je zelo pomembno, da lahko zapolnimo to pravno vrzel, zato da zagotovimo svobodo gibanja in zaščito pravic državljanov. Zahvaljujem se predsedujočemu za besedo, veselim pa se že glasovanja jutri. Hvala. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Zdaj smo končali. Jutri bomo glasovali ob 11.30. Sedaj pa naslednja točka. Poročilo gospoda Rinaldija. Trgovinska in naložbena strategija za južno sredozemlje po arabski pomladi. Tini Perisijat Salagis je boriki, ki je pendič.